sem, da bomo v sodelovanju z Evropskim parlamentom iznašli ustrezen recept, kako se lotiti teh težav naprej. Hvala lepa. <clears throat> Najlepša hvala, gospod komisar. S tem smo prišli do konca razprave o tem poročilu. Naslednje poročilo je poročilo Pascal Greni o nestandardnih pogodbah, zanesljivi poklici po teh prožni varnosti in novih oblikah socialnega dialoga. Izvolite, beseda je vaša za 4 minuta. Najlepša hvala. Pravzaprav gre za eno samo sporočilo in sicer, da moramo ustrajati na pogodbah za nedoločen čas. Najprej bi se rada zahvalila vsem, ki so pripomogli k oblikovanju tega poročila. Tu gre za pomembna vprašanja, ki se nahajajo v sami srčiki strategije 2020. V zvezi s tem so se želeli oglasiti tudi številni kolegi, vendar niso imeli priložnosti, vendar moram reči, da so veliko mnen posedovali tudi v pisni obliki službam tega parlamenta. Moram reči, da je to poročilo plod številnih posvetovanj in eh, ni slučajno, da je pri tem bila še zlasti aktivna skupina zelenih. Gre za zadeve, ki jih eh, nismo mogli podpreti. Eh, v moji skupini vendar jih je lahko delno podprl odbor. Glede samih predlogov, lahko rečem, da smo se pogovarjali predvsem o zadevah neodvisnosti, o boljših pogojih za samo zaposlene, eh, o boljših plačilnih pogojih in zeleni so predlagali eh, nekaj sprememb, ki so bile pa preveč ohlapne in niso pomenile posebne dodane vrednosti. Potem je šlo tu še za konkretno vprašanje zagotavljanja enakih pravic za vse zaposlene, tudi ne glede na to, kar je bilo omenjeno v določenih predlogih sprememb v povezavi s sindikati, pravzaprav ne vem točno, kaj je bilo mišljeno v številnih eh, predlogih za spremembe. Sama sem eh, povdarjala v svojem poročilu predvsem pogodbe za nedoločen čas in jasne pogoje za poslovanja. Gre tudi za vprašanja prožne varnosti, ker sam pojem flex security, prožna varnost, ni sestavljen samo iz prožnosti, temveč tudi iz varnosti. To sta enako pomembna pogoja, enako pomembni načeli. Gre pa tudi za trajno vprašanje, za pos, eh, ne samo za poslovanje, temveč tudi vseživljenjskega izobraževanja in nestandardne pogode, kot jih sedaj poznamo v Evropski uniji, lahko samo povzročijo še nestabilnejšo situacijo na trgu dela. Če bomo z netipičnimi pogodbami ustvarili zmedo in uh, bomo samo poslabšali stanje mladih, potem se s tem ne morem strinjati. Če pa gre za nestandardne pogodbe, ki to stanje izboljšujejo, potem sem lahko za. Ne gre torej za neke nenavadne pogodbe, ki ljudje kratkoročno vračajo nazaj kot brezposelne. Uh, gre za to, da se zavedamo razlike med določenimi poklicnimi statusi in naše temeljno načelo mora biti ohraniti ljudi aktivne na trgu dela. Prav tako ne smemo pozabiti na vlogo socialnih partnerjev, na civilno družbo in na aktivno vlogo vseh politik za poslovanje. Zaradi tega moram spomniti vse države članice, da je treba poskrbeti za to, da bodo pogoji za poslovanja med državami članicami bolj poenoteni, saj gre za velike razlike med državami članicami. Zato bo treba skup, stopiti skupaj, poskrbeti za boljše sodelovanje med komisijo, državami članicami in Evropskim parlamentom, saj brez tega ne bo socialne Evrope. Spomladi že smo sprejeli resolucijo na tem področju, parlament je zauzel zelo jasno stališče in govorili smo o tem, da je treba v naših regijah ustanoviti in oblikovati nove perspektive, še zlasti v luči prizadevanj strategije 2020. Uh, kašti... Hvala lepa, gospa. Predsedujoč, gospa poročevalka, imam štiri prijavljene k besedi. Še kdo? Uh, Gospa Kirstinger, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsednik. Poročevalke bi se rada zahvalila za to poročilo, kajti tu obravnava aktualno problematiko na evropskem eh, trgu dela, prožna varnost. Statistike so pokazale, da se je eh, situacija na trgu dela razvijala tako, da je če dalje manj eh, delovnih mest polnim delovnim časom in da je če dalje več takih s polovičnim in krajšim delovnim časom, prožna varnost je zelo pomembna in mi moramo seveda ocenjevati, kakšna situacija delo eh, jemalk in delojemalcev. Mnoga delovna mesta so ogrožena in prihaja do zlorab netipičnih delovnih eh, Eh, pogodb eh, in mi potrebujemo jasno linijo eh, na tem področju in to najdemo v tem poročilu. Z ustvarjanjem trajnostnih delovnih mest, z izobraževanjem usposabljanja in izobraževanja, z zagotavljanjem enakosti moških in žensk najdemo pravzaprav tu celo vrsto pomembnih točk in to je treba upoštevati še prožno varnost in na tem področju moramo delati še naprej. Hvala lepa gospod predsednik bi se zahvalil kolegici poročevalki ne le zaradi eh, dobro opravljenega dela ampak tudi zaradi velike občutljivosti ki jo je pokazala ko je v požarni situaciji na terenu upoštevala tudi druge politične kulture in tudi druge vidike pomagala pri reševanju teh težav. upam da bo v bodoče tudi tukaj v državnem zboru in na splošno pri delu evropskega parlamenta zgodi se pogosto eh, da se kaj takega da smo čemu podobnemu priča in ko se je treba to posebej pozdraviti. Eh, treba je seveda razmišljati o različnih predlogih. Eh, Delon za eh, določen čas eh, postaja najbolj pogost ta oblika zaposlovanja, vendar eh, ljudje eh, po takimi pogoji morajo imeti enake pravice eh, v primerjavi z tistimi zaposlenimi za nedoločen čas. Zelo pomembno pa je tudi imeti socialni dialog in imeti ustrezne zastopnike tako na strani delavcev kot delodajalcev. Kolektivno pogajanja predstavljajo kulturo v civilizacijskem smislu in v smislu ustreznega ukrepanja. Gospa Figueiredo, za eno minuto. Fleksibilnost oziroma prožna varnost je nekaj, kar eh, je pripeljalo k vedno večjemu številu netipičnih pogodb, ki pravzaprav postajajo pravilo za zaposlovanje mladih, žensk in drugih. In to eh, še zlasti, odkar smo začeli insistirati na prožni varnosti. Če temu prištejemo rast brezposelnosti, bomo ugotovili, da to zelo dobro kaže, kakšna je kriza kapitalizma, v kateri živimo. E, Povečuje se število revnih delavcev, ki zaslužijo tako malo, da ne morejo imeti dostojnega življenja. Do konca leta 2008 je bilo takih 19 milijonov, sedaj pa z rastjo brezposobnosti se bo to število bistveno povečalo, namreč število ljudi, ki živijo v revščini. Treba je torej spremeniti. Eh, način obnašanja, spremeniti je treba politike in se upreti neoliberalizmu. Spoštovati je treba um, dostojanstvo tistih, ki delajo in ki pridelujejo. Poslanec Rosi, najlepše hvala. Kolegica, ki je govorila pred mano, ima popolnoma prav. Premalo denarja zaradi Eh, nedovoljšnega zaslužka pa le povečuje do, eh, mnoge težave. Netipično zaposlovanje eh, postaja inštrument, s katerim se želimo izkopati iz finančne in gospodarske krize. Vendar to le še otežuje situacijo. Varnost je treba zagotoviti in ne le samo prožnost mnogo krat eh, ljudje pristajajo na delo, za katero so preveč kvalificirani. Eh, varnost je nekaj, kar potrebujemo skozi celo delovno dobo in ravno tako tudi socialna vključenost. Eh, bolj moramo nadzorovati netipično zaposlovanje, da bi se izognili delu na črno in izkoriščanju otrok in mladih ter žensk. Najlepša hvala, gospod Čevkovič, v imenu komisije. Izvolite. Uh, gospod eh, predsedujoči, eh, najlepša hvala poročevalki za dobro opravljeno delo poročilo prihaja ravno o pravem času in uh, se zelo dobro uh, povezuje z poročilom gospe Tyrnenen. Kaj te zadeve, ki, jih, ki so tukaj uh, izpostavljene, so zelo tipične in zelo um, aktualne. Go, seveda netipične pogodbe in uh, socialni dialog, uh, to se bistveno povezuje z stanjem na delovnem trgu. E, zadovoljen sem z osnovnimi sporočili iz poročila, ki so večinoma v skladu z stališči komisije in strategijo 2020. Parlament e, torej podpira ustrezno izvajanje načel prožne varnosti in ravno tako se strinjam, da moramo glede na obstoječo krizo predefinirati naš pristop prav gotovo načela prožne varnosti ostajajo eh, taka, kot so, vendar pa jih je treba prilagoditi glede na obstoječo gospodarsko krizo, eh, višjo brezposelnost, proračunske omejitve, nove načine zaposlovanja ter eh, vedno bolj eh, diversificirane profile iskalcev zaposlitve. Prožno varnost je treba ukrepiti na eh, evropski nacionalni lo lokalni lokalni ravni, pa tudi na ravni podjetij. To je zelo pomembno. To je predpogoj za ustrezno izvajanje prožne varnosti. Komisija bo podprla implementacijo strategije 2020 eh, z ozirom na prožno varnost. To sem tudi eh, omenil. Obstaja več pobud na to temo za nova delovna mesta in nove veščine upoštevajo seveda potrebe mladih, ki prihajajo na delovni trg. Ta predlog komisije, ki bo sprejet novembra, bo moderniziral evropski trg dela za to, da se poveča raven zaposlenosti ter trajnost naših socialnih modelov. E, to se zelo navezuje na e, poročilo e, gospe Grini in zelo sem jih hvaležen, kot tudi celotnemu parlamentu, za osebne prispevke. V komisiji se že naprej eh, veselimo nadaljne razprave za vami na to temo. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, Hvala lepa. Glasovali bomo o poročilu naslednji eh, jutri ob 12. Naslednje pa je poročilo gospoda Fernandesa o zeleni knjigi komisije o ravnanju z biološkim.